witam państwa mamy Spoštovani gospe in gospodje, prav prisrčno pozdravljeni na današnji seji. V skladu s dnevnim redom bomo začeli z elektronskim glasovanjem. Proizvodnja dajanja na trg in uporaba medicinirane kr krme ter razveljavitev direktive 90-167 EGS. Poročevalka gospa Aguilera. Poročevalka je gospa Aguilera in sedaj takoj začinjamo z glasovanjem. Vendar, gospa poročevalka, naj vam Prej vam želim dati besedo. Ali želite sedaj kaj povedati ali pozneje? Gospa poročevalka, torej poročevalka priporoča, da takoj glasujemo. 104, 400, En predlog spremembe je bilo predloženih, večina iz našega odbora, pripravljenih je bilo tudi 11 kompromisnih predlogov. Sedaj pa, kot rečeno, začenjamo z glasovanjem. Upam, da ste vsi eh, prinesli sabo glasovalne kartice. Kar zadeva kompromisne predloge, o njih bomo glasovali elektronsko poskusil bom včasih to malo poenostaviti in skrajšati. Če bo večina za, potem ne bom več vprašal, a je kdo proti ali, in ali se kdo vzdrži. Predlog spremembe 41 za. Prosim, da dvignete roko. Hvala. Sprejeto. NV1 za. Hvala, sprejeto kompromis sedem elektronsko glasovanje glasujemo o kompromisnem predlogu sedem prvo glasovanje traja malo dlje ponavadi konec glasovanja sprejeto sledi kompromisni predlog 8. Spet elektronsko glasovanje. Začetek glasovanja. Zamekam glasovanje. Konec glasovanja. Sprejeto. Nadaljujemo s predlogom spremembe 98. To je na četrti strani. In glasujemo spet z roko. Kdo je za? Za. 98, hvala, sprijeto. 99, za. Hvala, sprijeto. 101, prvi del je umaknjen. 102, torej glasujemo o 102.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 kdo je za predlog, kdo je proti, zavrnjeno, 105 za, proti, zavrnjeno, 106 za, sprejeto. Predlog spremembe 17 in vi, to je brezpredmetno 107. Ja, 107 za, proti, zavrnjeno. Sledi predlog spremembe 8 za, proti, sprejeto, predlog spremembe 9. Devet za sprejeto. Hvala. Sto devet in sto deset. Eh, samo trenutek. Sto devetnajst. Sto devetnajst. Buda Dancila za sprejeto. Sedaj pa glasujemo o 134. Ne, 136, 136 za in 137 obeh sprejeto. In naslednji je kompromisni predlog 11. Glasujemo. Koniec glasovanja. En od ILS e je preveč. Dobro. Bomo ponovili glasovanje o predlogu, o predlogu kompromisa 11. To kdo je za popravko sto šestdeset štiri kdo je za one four four e, torej to je sprejeto sto štiriinštirideset za sto štiriinštirideset za sprejeto hm, sto triinštirideset za sto triinštirideset za ne se opravičujem. 144 pravi predsednik. E, to glasovanje. Kto je z... 144 to glasovanje bomo ponovili. 144 in 145. O obih. Sprijeto. Sedaj nadaljujemo 143 za. Ne, to je brezpredmetno. 13, 13. Predlog spremembe. 149 za, proti, zavrnjeno, 150 Köstinga, sprijeto. Kompromisni predlog 9. Glasujemo elektronsko. Zamekam glasovanje. Konec glasovanja. Hvala. In sedaj nadaljujemo 160. Glasujemo z roko za, proti sprejeta. 17. To je predlog poročevalca za. Sprejeto. Sto dvanšestdeset, drugi del, sto dvanšestdeset, drugi del za, sprijeto. predlog spremembe 163 za, proti, to bomo preverili. 163 elektronsko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Potem sledi kompromisni predlog 1. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto. Sto devetinosemdeset. To je na osmi strani. Tam nadaljujemo za 189 za. Prosim z roko. 189 dvignite roko. Kdo je proti? Gospod Agijo, prosim slišali smo 189 in 198, eh, o katerem glasujemo. Torej, eh, iz kabine smo slišali obe številki in veliko smo jih preskočili. O kateri, o kateri sedaj glasujemo?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 za, proti, to je zabrnjeno. Potem 194 za, proti, zabrnjeno. 195 za, proti, zabrnjeno. Hvala. Proti? Zavrnjeno. 196. Kdo je za ta predlog spremembe sprijeto? Next. One, what, no. what happened to 1.96? Uh, a poop kdo je za popravko sto devetdeset osem nadaljujemo pri sto osemindevetdeset za hvala sprejeto sledi sto devetindevetdeset de castro za hvala sprejeto dvesto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 231 se od, je brezpredmeten, ker je 199 eh, ta predlog bil sprejet. Ja, prav imate. To bomo preverili. Sedaj pa glasujemo o predlogu 33. Očitno sem eh, bil malo prehiter pri tem glasovanju. 33. Za. Sprijeto. In sedaj nadaljujemo z 203. De Castro za. Sprijeto. vendar moramo glasovati o predlogu 202, gospe Hazekamp. 202 za, proti, zavrnjeno. 203, o tem smo že glasovali. In sledi 205 za. Hvala sprejeto. 206 za. Sprejeto. 34 in viza. Sprejeto. 23, to je poročevalka. Sprejeto. 207, predlog Dantana. Sprejeto. 208 za proti zavrnjeno. Dvesto deset, dvesto deset za, proti, to bomo preverili, glasujemo, dvesto deset. konec glasovanja. Sprejeto. Eden je glasoval več eh, kot eh, tisti, ki so glasovali proti. 211 za. 211, hvala, sprejeto. 212 za, proti, zavrnjeno. Predlog spremembe 2. Glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. Sprijeto. In nadaljujemo s 233 predlogom gospe Šrajar. Kdo je za? To je enak predlog kot predlog 38 sprejeto. Dvesto dvajset za. Eh, eh, eh, hvala, sprejeto. Šestindvajset. Predlog poročevalke za. Hvala sprejeto. 236, 37 in 238 eh, glasujemo v bloku sprejeto. Poplavka 231, 239, 239. 239 za. 239 za. Prosim, da dvignete roko. Hvala, sprejeto. 240. 9. Ne. 241 in 242. Za, proti, zavrnjeno. kompromisni predlog 3. Glasujemo. Glasujemo o kompromisnem predlogu 3. Konec glasovanja. Sprejeto. 246. Dantin, 246, za, hvala sprejeto. NV40. NV40 za, hvala sprejeto. predlog spremembe 262 in, in vi 42 za, proti, zavrnjeno. 263. Poslanke gospi Šrajer za. Sprejeto. Hvala. Sledi kompromisni predlog 4. Ne, moramo narediti še en korak nazaj in preveriti moramo 263. Glasujemo o 263 elektronsko glasovanje. Hvala, konec glasovanja. Zavrnjeno. Se opravičujem, to je zavrnjeno. No, razlika ni bila zelo velika. Kompromisni predlog štiri glasujemo. Za, za nekam glasovanje. Konec glasovanja. Sprijeto. 271. Zulo. Kdo je za 271? Sprijeto. Kompromisni predlog 5. Elektronsko glasovanje. Kompromisni predlog 5.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 281 za, ne. A, to je brezpredmetno. Kompromisni predlog. Kompromisni predlog 6. Glasujemo. Kompromisni predlog 6. Konec glasovanja. Sprejeto. 286. Za. 286 za. Glasujemo z roko. Proti. Zavrnjeno. Dvesto štiriinosemdeset in vi petinštirideset za, proti, zavrnjeno. 282 in 283 za. Sprijeto. 290 za. Hvala, sprijeto. Predlog spremembe 32. Predlog poročevalke sprijeto. Sedaj pa glasujemo o prilogah. 291 za, proti zavrnjeno. 292, ne, o tem ni treba glasovati. Yes, okay, e, popravka... 293. 293 za sprejeto. 294 za, proti, zavrnjeno. Preverili bomo 294 elektronsko. Začetek glasovanja. Zdelo se mi je, da smo to zavrnili, ampak raje bomo to preverili. Konec glasovanja. Ja, zavrnjeno je. Nadaljujemo s 295. Kdo je za? prijeto. 296? Ne. Vrnimo se na, vrnili se bomo na 295, elektronsko glasujemo o predlogu spremembe gospodu Dantano 295. Konec glasovanja. Gospod Tarabella. Prav sem imel. Samo, samo en je glasoval več za kot proti 296. Predlog gospi Hazen, kampanj gospoda Ika za, proti, zavrnjeno. NB 46, prvi del, za. 296 prvi del zavrnjeno. Drugi del, isti predlog spremembe za proti vzdržani zavrnjeno. dvesto sedemindevetdeset de Castro in štiriintrideset poročevalke za sprejeto. dvesto osemindevetdeset 298 za. Gospod Toazo. Ponovadi pravimo, da moramo vedno imeti oči pred seboj in ravno tu je to zelo pomembno, ker v bistvu um, moramo biti tukaj na jasno, ali je ja ali ne. Torej, vedno sem za vami, torej v bistvu spohnem točno, kje smo včasih. Tak, e, jeśli patrzę i mam e, trzy największe grupy. Ja. Vidim e, neposredno pred sabo največje tri skupine, politične skupine. Torej vidim tri e, velike politične stranke pred sabo in potem pač sklepam, da je to večina, ampak imate prav. Eh, moram gledati se seveda tudi na druge. Hvala. Eh, dvesto devetindevetdeset in štiriintrideset eh, de Castro poročevalka za hvala sprejeto dvesto osemindevetdeset gospa Hazenkamp za proti zavrnjeno 35, poročevalka, sprijeto. NBC 47 za. To bomo preverili. Glasujemo. Zamekam glasovanje. Konec glasovanja. Sprijeto. predlog spremembe 300. Ne, ne, 301. 301. Zulo za sprejeto. To je bilo zelo jasno. 305. Dantin za sprejeto.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 zabrnjeno, 309, ne, preverili bomo NB49, elektronsko glasujemo o NB49. Konec glasovanja. Zabrnjeno. Gospod Dantan, prosim.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 Eh, pripomba je res eh, korektna. Vrnemo se na 305. Kdo je za ta predlog spremembe? Za sprejeto. Ne, bomo preverili. Glasujemo. 305. Zamekam. Konec glasovanja. Prijenta. <laughs> Sprejeto. Hvala. Hvala, gospod poslanec, da ste me opozorili na to. Sedaj pa 36, to je predlog poročevalke za. Kdo je za 36? Hvala, sprejeto. 310, zulo za proti zavrnjeno. 311 De Castro sprejeto. 312 in 313 za sprejeto. 314 za sprejeto. 315 za sprejeto. 37 in 316 za sprejeto. Popravka 319 in 320 za, proti. To bomo preverili elektronsko 319 in 330, 320.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 Kdo je za? Hvala, sprejeto. Tristo sedemindvajset. Hvala, sprejeto. In vi petdeset za sprejeto.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

343, 344 in 345 sprejeto. Hvala. Tristo šestinštirideset in NV petinpetdeset za, proti. Ne, ne, se opravičujem. 42, predlog spremembe 42, gospi Hazekamp, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 43, enju, za, proti, zavrnjeno. NV 3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 gospod. Eh, torej, mi imamo, eh, mi smo slišali samo envi, ampak envi je vedno z neko številko. Envi, s katero številko, o, kati, o čem glasujemo? Envi 3, envi 3. Ta predlog je sprejet. Sedaj 44. 45 in 47, skupaj 45 in 47 sprijeto, 46 in envi 4, za, proti, zavrnjeno, 48 in envi 5, za, sprijeto, 49 erdos, za, sprijeto. Hvala. Nadaljujemo s predlogom spremembe. NB7, NB7. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 58. Nicholson McGuinness Girling za sprejeto. Predlog spremembe 59. 59 za proti. Kdo je proti? To bomo elektronsko preverili 59. Glasujemo predlog spremembe 59. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 60 Köstinger za sprejeto. Popravki 67. 67. 67. 67, predlog spremembe 67 za. Hvala sprejeto. 68 za. Sprejeto. Hvala. 69 za. Hvala sprejeto. 77 za, proti, zavrnjeno. To bomo preverili. 77 elektronsko glasovanje. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog 78 za, proti, zavrnjeno. 81, 81 za, proti, zavrnjeno. 82 in NB 11 za, sprejeto.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 85 za, proti zavrnjeno. Sedaj pa glasujemo o predlogu, ki smo ga tako spremenili. Glasujemo. Glasovanje. Elektronsko glasovanje.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 Konec glasovanja. Hvala sprejeto. In tretje glasovanje je o sklepu o začetku pogajanj svetom v skladu s 73, 73. členom pravilnika gospod Danta. E, v spravi je skladu gospod Gospod torej gre za sestavo pogajalske ekipe. Poročevalka bo predsedovala tej ekipi in ta skupina bo sestavljena tudi iz poročevalcev v senci. Dve tretjini glasov potrebujemo za potrditev te ekipe elektronsko glasovanje. Konec glasovanja. to smo izglasovali. Dve tretjini glasov um, je glasovalo za. Torej, eh, poročevalka in poročevalci v senci so s tem, imajo s tem pravico voditi ta pogajanja in sedaj dobi besedo. Hvala predsedujoči, zahvaljujem se pri vsem poročevalcih v senci pri celotni, zahvalila bi se celotni ekipi za odlično delo. Gre za dosje, ki je precej zapleten, ker je tudi zelo strokoven, ampak eh, vse strokovne ekipe posameznih političnih skupin so nam tu zelo pomagale. Zahvaljujem se tudi sekretarijatu in gospodu Gonzalu za njegova ganžma. Zahvaljujem pa se tudi asistentki Magdaleni, kajti brez njene pomoči to ne bi bilo možno. Hvala lepa. S tem smo sprožili zelo pomembno razpravo. Mislim, da bomo našo bitko zmagali. Želimo se boriti proti uh, tej odpornosti na antibiotike in zdaj smo na pravi poti. Na zadnjem plenarnem zasedanju je bila sprejeta uredba o medicirani krmi in Gospod predsednik, seveda je bil začetek zelo težak, ampak cel postopek je tesno povezan z uredbo o medicirani krmi. To je tesno, to je jasno. Ne moremo šele naknadno pogajati se o tem, zato mora to se skupaj potekati sporedno. Za poročevalci v senci bomo sodelovali še naprej tudi z odborom Envi, z gospod Grostet na to temo, zato da ne bo prišlo do podvajanj. Hvala lepa. Hvala lepa. Želimo vam veliko uspeha pri pogajanjih. Seveda moramo gledati tudi na interese potrošnikov. Vemo, da je to zelo zapleteno. Seveda pa moramo ohraniti določeno ravnovesje. Naši proizvajalci pogosto govorijo o tem, kajti ob trenutnih pogojih, predvsem če govorimo o konkurenci in tretjih držav je situacija zelo zapletena. Hvala lepa, hvala poročevalcem, poročeval, poročevalki in poročevalcem. V senci sedaj pa točka 8, krepitev inovacij in gospodarskega razvoja pri evropskem upravljanju kmetij v prihodnje. Tema je zelo aktualna in zelo pomembna. Mislim, da voda v temu ne potrebujemo. Poročevalec lahko to stori sam, izvolite. Hvala, predsednik. Res mi je žal. In žal mi je, da tukaj sedaj ustvarjam nek nemer, ampak prosim odbor, da prestavimo glasovanje. To je povezano z seznamom za glasovanje. Vsebinsko je v redu, ampak pri plus minus, navedbah plusov in minusov pa je marsikaj zavajajoče. Zahvaljujem se poročevalcem v Sencu, da so me opozorili na to in zato, da bomo stotstotno prepričani, da tu ne bo napak, prosim, da se glasovanje odloži. Ne vidim, da bi imel kdo kaj proti. To pomeni, mislim, da tudi sekretarjatu ni treba tega komentirati, torej lahko to tako sprejmemo in lahko dejansko predstavimo glasovanje. Pomembno je, da imamo kompromis pri tako pomembni temi, tudi če gre za majhne podrobnosti, vas moramo podpreti pri vaši prošnji. Hvala lepa, potem gremo pa na naslednjo točko.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 Tukaj je pristojni odbor, odbor Deve. In tukaj imamo snutek mnenja, ki ga je pripravila gospa Molis kot Kato od zelenih. In 152 predlogov sprememb imamo. Imamo pa tudi veliko kompromisov, za katere vam čestitamo. Ali bi poročevalka želela na kratko imeti besedo? Ne, potem lahko preidemo k glasovanju. Predlog spremembe ena. Kdo je za? Proti? Sprito. Predlog spremembe dve. Poročevalec za, proti, sprejeto. Kompromis ena. Glasujemo. Konec glasovanja. Hvala. Sprejeto. Potem kompromis 2. Glasujemo. Konec glasovanja. Konec glasovanja. Hvala. Sprejeto. 24, predlog spremembe 24. Gospa Nojčel, 24, kdo je za? Hvala, proti. To moramo preveriti. Bomo preverili. Konec glasovanja. za en glas. To je bilo pa zelo na osko zavrnjeno. 27. Kdo je za? Predlog srembe 27. Za? Proti? Zavrnjeno. Kompromis 3. Glasujemo. Glasujemo o kompromisu 3. Konec glasovanja. Hvala. Predlog srednje 31. Ek Hazenkamp Senra, kdo je za predlog srednje 31, kdo je proti? Zavrnjeno. Potem pa. 45, predlog spremembe 45. Eh, kdo je za? Hvala, sprejeto. Sedaj pa kompromis 4, glasujemo. Konec glasovanja. Hvala. Kompromis 5. Glasujemo. Konec glasovanja. Predlog spremembe 63. Vjega Senra. Za. Proti. Zavrnjeno. Kompromis 6. Glasujemo. Glasujemo. konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa predlog spremembe 102. Predlog spremembe 122. 122. Brennen, Tarabela, Neuchel, kdo je za? Hvala. Sprejeto. Predlog spremembe 122 je bil sprejet. Sedaj pa predlog spremembe 102. Poročevalke, kdo je za? Hvala. Sprejeto. Sedaj pa kompromis 7. Glasujemo. V kompromisu 7. Konec glasovanja. Sprejeto. 148, Branen Tarabela Neuhel. Luiza, hvala, sprejeto. 149, Ek Hazenkam Vega Senra za. Hvala, sprejeto. 150, gospa Neuhel, Luiza. To moramo preveriti. konec glasovanja. Zelo natesno, zavrnjeno. 151 Ribeiro za, sprejeto. 152 za, sprejeto. Sedaj pa glasujemo o celotnemu snutku z sprejetimi spremembami elektronsko glasovanje. Glasujemo. Glasujemo. Zamekam glasovanje. Konec glasovanja. Hvala lepa. Hvala poročevalki. Hvala za pripravo tega osnutka mnenja. Tako bi moralo biti tudi v prihodnosti. Aplavz je že upravičen. Mislim, da zdaj lahko nadaljujemo s točko 10. Opravičujem se, včeraj sem vam še obljubil dve zadevi, prosim čisto na kratko za tišino. Včeraj sem vam obljubil, da bomo eno točko obravnavali danes. To smo od včeraj predstavili, šlo je za točko gospoda Hojslinga o poteku pogajanj. Gospod Hojsling, želite to na kratko zdaj predstaviti? No, potem pa še tri minute, da se na kratko pripravite, ampak vmes bi vas še obvestil o nečem. Naredil sem namreč naslednje. Gospodu Junkerju sem poslal dopis in eh, v njem opozoril na pomen situacije. To sem zapisal v četrtek. Gre za izredno situacijo, za krizo na agrarnih trgih. Pred kratkim sem bil v Parizu, se tam srečal z kmeti in v ponedeljek smo imeli izredno zasedanje odbora in želel sem, da se sliši tudi naš glas, kaj ti mislim, da, da so na kmetijskih trgih potrebne intervencije. Ta dopis imate vsi v vaših dosjejih. V četrtek sem ga poslal gospodu Junkerju in tudi ustreznemu komisarju, kajti tu so bili omenjeni številni podporni programi, ki so se začeli 2015. Omenjeni so bili tudi razni trgi in želel sem pokazati, kako izredna je situacija. Na konferenci predsednikov odborov sem tudi to omenil. Gospod Nikolson, izvolite. Predsednik, dovolite mi, da vam čestitam za to, da ste kontaktirali komisarja v zvezi s tem vprašanjem. Ampak moram reči, da nisem zadovoljen z načinom, kako sodelujemo s komisijo. Komisar je bil tu pretekli ponedeljek, v, v Štrasburgu je bil z nami za uro in pol. In vsi smo imeli marsikaj povedati o problemih, s katerimi se soočajo kmetje v Evropi. Ne gre samo za kmetje v eni regiji ali eni državi, gre za kmetje po vsotin ne glede ali govorimo o mlečnih kmetih, o praši, prašičerejcih ali ne vem kom, ampak samo govorimo in govorimo, nič se pa ne zgodi. Želim, da komisar pride v ta odbor po um, svetu ministrov in nam pove, kaj bo naredil. Ne, da bom to prebral v objavi za medije. Uh, Vsi se srečujemo s kmetje iz naših regij in kmetim ni všeč, kaj se dogaja, ne vejo pa na koga naj se obrnejo in banke jim zapirajo vrata, nekateri bodo pristali na cesti, nekateri ne bodo imeli več dela. In eh, v Štrasburgu na srečanju smo slišali, da si v Franciji kmetje jemljajo življenje. Ne more iti tako naprej. Potrebujemo bolj strukturiran pristop in ne moramo samo govoriti in govoriti. Kmetje želijo, da se nekaj naredi, ne samo govori. In mislim, gospod predsednik, hvala, da ste kontaktirali komisarja, ampak komisar mora sprejeti, da imamo krizo.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 Še drugi so se prijavili k besedi, malo časa imamo. Torej, v tem dopisu gospodu Junkerju sem opozoril na situacijo in podpredsednik gospod Timmermans je bil prisoten na konferenci predsednikov odborov in tam sem tudi namenil par besed tej situaciji. Gospod komisar Hogan se je včeraj srečal ob uh, svetu ministrov za kmetijstvo. Torej, tam je bil tudi on prisoten, seveda, in je napovedal določene ukrepe, vendar pa ni bila sprejeta odločitev, kajti rečeno je bilo, da so potrebne določene priprave. Takšna so bile tudi pričakovanja ministrov za kmetijstvo, ki pa so bili deljenega mnenja. Kolikor vem, je francoski kmetijski minister odreagiral pozitivno, ne vemo pa, kako je to res zgledalo. Torej čakamo na podrobne informacije, vedeti želimo, kaj je bilo včeraj sprejeto na svetu za kmetijstvo. In ko bomo ugotovili, kakšna je bila odločitev, bomo to seveda posredovali takoj vsem članom odbora. In potem mislim, da bomo izvedli hitro pisno, hitri pisem posvet, zato da ne bo treba čakati na naslednje srečanje koordinatorjev, če še vi da to želite. Seveda lahko podpišem to, kar je povedal gospod Nikolson in to podprem. Vem, kakšna je situacija. Srečal sem se z raznimi kmeti v Franciji in na Polskem. Uh, nihče ne vedo tako dobro kot člani tega odbora, ki so deloma tudi kmetje, nihče ne ve tega bolje kot mi. Še gospod Engnju, gospod Tarabela, čisto na kratko, čeprav malo časa še imamo. Chairman, I have bardzo. Oui, merci, Monsieur le Président. Très, très rapidement. Voilà, zelo na kratko, predsednik. Torej, včeraj je potekal svet za kmetijstvo in zdelo se je, da so sprejeli določene odločitve. Torej, približno v zvezi s tem, kar smo že govorili s komisarjem. Ampak kaj me pa bolj zanima pri tem postopku, Torej, kako vse skupaj poteka, kot smo slišali, smo že večkrat povedali, torej, um, da smo imeli težave, vse skupaj počasi poteka, uh, vse skupaj se pogovarjamo z strokovnjaki in podobno. Torej, kaj je tukaj najbolj kočljivo? Torej, predvsem je problem v tem, kako komisar nas obravnava. Mi smo vendarle predstavniki um, evropskih kmetov, um, mi smo vse skupaj povezani s temi kmeti. Torej, sedaj Eh, očitno mi pove, po, večkrat povemo, da so težave. In zato mislim, da nas mora komisar poslušati in upoštevati naše mnenje. In ko pride sem pred nas, eh, torej, to pomeni nov način razmišljanja, torej moramo na novo govoriti. Torej, eh, prejšnji teden je bil v Strasburu in je potem pred odborom pač povedal nekaj predlogov, ki jih je v bistvu potem tudi ponovil v svetu včeraj. Ampak to v bistvu ni demokratično. Stvar je o tem, kakšno vlogo mora igrati komisija oziroma komisar na prav našem odboru Agri. To je vse res. Ampak prosim, ne ponavljajte se zdaj vsi. Ponedeljek komisar ni želel ali ni mogel predstaviti konkretnih predlogov. Čakal je na svet včeraj je ta zasedal in sedaj čakamo podrobnosti, potem pa se bomo lahko odločali. Prosim, ne želim obnoviti cele razprave. Prosim, čisto na kratko, res. Gospod Engel sploh ni želel besede v zvezi s tem. Gospod Hojsling, tudi ne? Ja? Gospod Hojsling. Strinjam se z gospodom Nikolsenom ali ne more to postati pravilo, da uh, komisar za kmetijstvo po svetu pride k nam v odbor. Gre tudi za ukrepe, ki se nanašajo na proračun, s katerimi se moramo uh, strinjati. Ali ne bi moglo biti to res pravilo? Malce me frustrira zato, ker um, se tako redko srečamo s komisarjem, zato ker ima njegov, prednost, njegov uh, koledar potovan prednost pred našim delom in tega ne moremo sprijeti. Hvala, gospod Tarabela. Ja. Yeah. Hvala. Ja, pred enim letom um, se je govoril o krizi v naši državi, kajti vse je bilo v bistvu nezogibno. Mi smo v bistvu ustvarili to krizo. Zakaj? V bistvu smo vsi opustili mehanizme za regulacijo proizvodnje, potem smo v bistvu kar pustili nebrzdano proizvodnjo, vse je bilo prepuščeno um, samo sebi. Torej, in njo prave. Eh, ga učinkovitega mehanizma napram ZDA naprimer. Oni imajo um, kontraciklične pomoči, torej oni pomagajo um, proizvajalcem glede na to, kako se razvija trg. Sedaj vidimo, da cene padajo in poleg tega se v bistvu sklepajo sporazumi um, glede proste trgovine in kmetijstva tukaj ni v spredju. Komisija se je v bistvu o TTP pogovarjala, ampak eh, kmetijstvo ni bilo v spredju. Uh, Mislim, da moramo misliti na to, kako bomo financirali kmetijstvo. SKP danes v bistvu že na mrtvi točki. To ne podpira več kmetov, čeprav to je glavni cilj um, SKP od samega začetka. Torej želimo kakovostne proizvode uh, po dostopnih cenah. In želimo, da bodo tudi kmeti imeli dostojne prihodke, ampak tukaj na zadnji točki očitno nismo bili uspešni. Torej moramo nekaj narediti, ne samo ne, čez pet let, ne, sedaj moramo pomagati kmetom, tako da bodo normalno živeli ampak zato pač moramo v bistvu tudi kontrolirati proizvodno. Ali, ne vem, v 80-ih smo v bistvu kupovali um, gore mleka in to ni šlo. Um, to, ali pa reguliramo in potem v bistvu um, bomo regulirali uh, cene in bomo imeli ponudbo in popraševanje. Prošel tak je vysopijev vysoši komisarža. Vysoši komisarža. Jaz sem za to, ampak ko komisar potem pride, smo pa vsi prijazni, da mu ne bi stopili na prste. Torej, ne govorite to meni, povejte to komisarju. Mislim, da bi res morali z ustrezno ostrino mu predstaviti te argumente. Sedaj pa res samo eno minuto, ne več. Sicer ne bomo mogli nadaljevati pri dnevnem redu. Gospa Somrar, izvolite. Bueno, a mí eh, yo me sumo también a, a la petición de que venga aquí el comisario. Hvala, priključu, pridružujem se tej zahtevi, da bi moral komisar priti k nam in pojasniti, ali je bila sprejeta kakšna dokončna odločitev ali ne. lahko bi tudi prostovoljno zmanjšali število rejcev, ampak kako bi to naredili? Ali bi bila to potem spet samo možnost, da najmanjše obrate izrinemo iz te panoge, kajti to smo že videli. Videli smo tudi že subvencije za ukinitev proizvodnje in to je seveda prizadelo najmanjše obrate, ki so potem izginili in to me skrbi, ne vem, kako bi se tega lotili. Potem pa še nekaj vprašala bi, ali večina poslancev v tem odboru dela v smislu regulacije proizvodne, kajti mislim, da je regulacija proizvodne edina možnost za rešitev, reševanje tega problema. Hvala lepa, da ste izpostavili to temo. Zelo vesel sem, da ste organizirali srečanje s komisarjem v v strasburgu in da ste pisali pismo gospodu junkerju mislim da si zaslužimo odgovor komisar je nam je obljubil da bo v roku enega tedna pripravil okrepe za omejitev zalog na trgu ampak rok je potekel včeraj in nismo videli nobenih predlogov in na svetu kolikor vem je rekel da bodo potrebovali tri mesece, da bodo analizirali situacijo na trgu in šele potem bodo predstavili predloge. Torej, zdi se, kot da se igra neke igrice. In eh, mislim, da bi moral komisar priti na naše zasedanje in tudi se zagovarjati, kajti kmetje v vseh državah zelo spremljajo, kaj se dogaja. In eh, pogovarjal sem se s kmeti v moji državi in sem rekel, da bomo videli po zasedanju v Štrasboru predlog, pa se nič ni dogodilo. Hvala. Gospa Doc. Hvala, gospod predsednik. Kot dolgoletna članica tega odbora sem si tudi ogledala spletno stran včeraj, da bi poiskala sklepe sveta. Komis, rekla bi, da je komisar prisluhnil glede tudi uh, mej intervencij in da se bodo cene znižali tudi v aprilu, ko bomo dosegli uh, omejitve pri tonah, ampak dejansko je predstavil dolgo in srednje ročne ukrepe, kratkoročno pa ne bo pre, nič preprečilo te krize. Kar se tiče prostovoljnega upravljanja zalog, mislim, da je to zelo nevarno. in eh, pri presežni proizvodni to ne bo zadostovalo pri, um, ukrep, pri, pri pač regulaciji trga. Potrebujemo še nadaljne ukrepe in bolj učinkovite. Gospod Flanagan. No, kot jaz to razumem, je preden daš nekomu službo, si ogledaš njegov življenjepis. Prašajte se, kako natančno smo si ogledali življenjepis in zakaj so uh, irski poslanci nasprotovali irskemu komisarju. Pa nismo nasprotovali irskemu komisarju, nasprotovali smo torej, pos, uh, prav gospodu Hoganu. Če bi si ogledali, kaj je on počel v življenju, potem bi vedeli, da ni prav. Morali bi nam biti prisluhniti. Mislim, da to, kar ste pravkar povedali, ne vodi do ničesar pozitivnega. Prosim vas, da vaše interne nacionalne probleme pustite zunaj. Gospa Mginez. Oh, no, ne vem, če bo to. Uh, sedaj kaj pomirilo razpravo, kajti svoboda govora je zelo pomembna. Pogledala sem si poročilo za včeraj in devet ukrepov je bilo v poročilu eh, predlaganih in nekateri so bili sprejeti. Ne vem, kako učinkoviti bodo in pomagalo bi, če bi komisar bil tukaj danes jutraj in mogoče bi si res mi morali to ogledati. Mislim, da je razprava širša. Nekateri predlagajo, da če bomo nadzirali proizvodnjo v Evropski uniji, lahko izboljšamo cene in želim si da bi svet danes potekal tako vendar ne mogoče bi se morali pogovarjati o prihodnji usmeritvi skp ja ločeno od kriz s katerimi se sedaj soočamo in res moramo povabiti komisarja da nam pojasni vseh devet ukrepov kako bodo vplivali kdo jih bo financiral ali je dovolj denarja v proračunu veliko vprašanje za junkerja je da so um, kmetje žrtve tudi ruskega embarga in tega na to se ni odzval. Morda, eh, biti bi moral tudi on priti sem in odgovarjati na naše vprašanja. Hvala. V tem dopisu gospodu Junkerju sem jasno povedal, da mi naše evropsko stališče glede ruskega embarga, da ga moramo revidirati, kajti politično nimamo nič od tega, to bo vzročale stroške kmetom in to je v, v tem dopisu. Tudi ob 16. v ponedeljek smo imeli to razpravo in tam je. Tam smo apelirali tudi gospoda Hana, naj naredi vse, kar se da za to, da lahko odpravi ta embargo. In to smo mu povedali zelo jasno, torej gospodu Hanu. Predlagam, da še pred naslednjim zasedanjem prosimo za informacije in to zelo natančne informacije strani GDAGRI, in želimo vedeti, kaj je bilo dejansko rečeno na tem svetu in kaj je povedal tudi komisar. In res moramo razmisliti, ali ne bi uvedli to pravilo, da po svetu potem sem povabimo komisarja. Mislim, da nam komisar ni želel povedati prav veliko. Če bi nam že sedmega povedal, da bo naredil to in to in to, potem bi pričakovanja preveč narasla. Sedaj imamo še gospoda Dantana, potem bomo pa zaključili razpravo. Merci, Hvala, predsednik. No, tako kot drugi kolegi v bistvu um, sem približno vedel, kakšni um, bodo včerajšnji predloge, ampak kar me tukaj najbolj moti, da to se ni financirano. V bistvu sem, uh, ko smo govorili o enotni sud, že omenil naslednje vprašanje. Torej, če bomo sedaj imeli te ukrepe za reguliranje krize, potem to pomeni, da uh, bomo vplivali na sredstva, ki bi jih morali kmeti dobiti v okviru prvega stebra. To pomeni, da bomo dvakrat kaznovali kmete. Torej, Prvič zaradi krize, ker raven pomoči um, ne more odpraviti krize in potem naslednje leto jih bomo ponovno kaznovali, kajti v bistvu potem ne bodo dobili pomoči iz prvega stebra. Ne bodo dobili tistih sredstev, ki bi jih sicer lahko dobili po prvem stebru. Torej, sedaj vidimo, kakšna je kriza, vemo, kakšni so vzroki za krizo. Tudi, naprimer, um, ruski embargo je del problema. In pri gospodu Junkerju uh, mislim, da se moramo pogovoriti o tem. Uh, Torej, moramo nekako spremeniti proračunska sredstva, tako da bomo rešili težave. Morda pa obstajajo še druge proračunske volnice, tako da bomo lahko rešili naprimer, problem imigrantov in kmetijsko krizo. Če bomo povečali naprimer, um, sredstva za prehransko krizo, potem bomo lahko kupovali um, več proizvodov pri kmetih in bomo tudi prehranili migrante. To počnejo američani in morda bi se pa tuk, tukaj lahko um, navdihvali pri američanih. Bilo tako spominane v osnovi komisarja. Dobro, to je bilo tudi rečeno, ko je bil prisoten gospod Han ob 16. Bi želeli še kaj dodati, kar še ni bilo povedano, izvolite čisto na kratko. Predsednik, dragi kolegi, dokler imamo presežno proizvodnjo na trgu, pa ne glede na to, ali govorimo o mleku ali eh, prašičih, brez konkretnih ukrepov, ki bodo spodbudili kmete, da se prosmerijo v druge izdelke, bomo imeli več problemov, kajti zasebne zaloge samo um, odlagajo neizogibno. Potrebujemo torej hitre ukrepe in rešitve prosim, ne ponavljajte tega, kar je bilo že povedano. Hvala, ne bom tratil časa po nepotrebnem, samo na kratko. Razpravljali smo o tem, razpravljali smo o različnih problemih, ki ustvarjajo krizo in jasno je bilo povedano, da je embargo le eden od problemov je zelo velik problem za ene države za druge pa to sploh ni problem kajti sploh niso imeli stikov z rusijo zato moramo si ogledati celotno sliko vzrokov za krizo in ukrepe za njeno reševanje kajti kriza je huda in treba se boriti proti njej ampak zato potrebujemo celostno sliko problemov ki povzročajo to situacijo hvala lepa Gospod Flanagan, ampak prosim res čisto na kratko. Zelo bom kratek. Resnica boli, resnica boli, resnica boli in izgledate, kot da vas nekaj boli. Izgledate prizadeti. Mislim, da večšoč nas srce boli. Pravi... Mislim, da nas vse boli srce. Mogoče imajo nekateri zato celo zdravstvene težave. Mislim, da bi na mojem mestu se odzvali enako. Dobro, lahko torej zaključimo to razpravo. Dobro. Napisali bomo pismo komisarju, ampak prosim vas, da v političnih skupinah nastopite enako odločno. Zato, da bo potem na konferenci predsednikov res tako povedano. Gospod Han je bil tukaj. In čeprav je bilo to ob 16, se zahvaljujem, da je bilo veliko prisotnih. Dobro, da ste bili tukaj. Hvala. Sedaj nadaljujemo šesto točko, točko gospoda Hojslinga. Prosim za informacijo. Veste, da je del tega, kar smo zdaj povedali, tudi s tem povezano. Gospod predsednik, rekli, nekaj moram popraviti. Rekli ste, da smo bili vsi tako prijazni do komisarja, ampak to ni čisto tako. Kar pa se tiče triloga. Četrti trilog je potekal 29. februarja v zvezi z uredbo ekolo, ekološki predelava. Šlo je za um, člen 21, 37 eh, in pa splošna pravila pridelave 7 in 9. Zelo izčrpno smo se pogovarjali o temi uvozi. Vse tri institucije se strinjajo, da trenuten sistem fleksibilne ekvivalence ni to, kar bi zadostilo prihodnjim potrebam in komisija je eh, predlagala da bi za poročila veljala konformiteta skladnost to se sliši dobro vendar pa je v praksi precej težko izvedljivo kajti potem bi morali vsi stoodstotno upoštevati evropske standarde eh, da to ni možno sem že omenil Tako parlament kot tudi svet sta mnenja, da je poenotenje sicer pomembno, ampak da je treba tudi lokalne danosti pri uvozih upoštevati. Parlamentu je bilo pomembno, da se pri uporabi proizvodov in snovi upoštevajo um, tudi podnebni in drugi pogoji po prekinitvi seje smo na tej točki dosegli kompromis, tako da mislim, da se lahko strinjamo za stališčem eh, eh, torej svetem komisije. V eni točki pa se ne strinjamo in to se vleče skozi vsa pogajanja in o tem se bomo morali še enkrat pogovoriti in na koncu najti nek kompromis. Vedno znova namreč se pojavlja vprašanje o izvedbenih in delegiranih aktih. Parlament ne sprejme to, kar pravi svet da naj bi veljali samo izvedbeni akti. Tega ne moremo podpreti. To smo sedaj vse dali v oklepaje, ko gre za te točke, ampak prelislej bomo morali najti neko odločitev. Potem smo govorili o tem, kar sem tudi že zadnjič povedal, o vprašanju uh, mešanih obratov. Tudi tu se v veliki meri strinjamo, da se lahko sprejmejo le, če je jasno, uh, uh, vidno, vidna ločitev proizvodnih linij. In uh, potem smo imeli kar naenkrat zahtevo, da pri ribah naj to ne bi veljalo in parlament je potem v dogovoru z vsemi rekel, da tukaj ne želimo sklepati kompromisov, tudi pri ribah mora veljati, da je treba jasno ločiti uh, način pridelave, ne moremo biološke in konvencionalne losose obdelovati na isti proizvodni liniji, to ne gre. Torej, če sprejmemo vse te mešane obrate, ki česar se strinjamo, moramo spremeniti pravila za uh, prehod, kajti v predlogih komisije ureditve glede tega sploh ni bilo in tudi glede tega smo se strinjali. Na splošno pa moram reči, da smo pri pomembni točki zelo napredovali. Naslednji trilog bo potekal naslednji torek in to sem že povedal zadnjič eh, in tudi med nizozemskim predsedstvom, eh, torej med nizozemskim predsedstvom tudi obravnavati vse ključne točke in doseči rezultat, ali je to možno, pa je odvisno tudi o tem, ali se bomo uspeli hitro dogovoriti o izvedbenih in delegiranih aktih. Mislim, da je to pri vseh trilogih vedno isti problem, kot parlament pač ne eh, sprejmemo, da tukaj je svet pri tej točki trmast. In tudi pri nadaljem posvetu imamo pravico, da smo kot parlament vključeni v nadaljne delo. Delovno vzdušje je bilo zadnjič in tudi pri prejšnjih trilogih zelo dobro. Eh, mislim in upam, da bomo tudi v naslednjem trilogu lahko dobro napredovali, ne da bi morali tukaj preveč popuščati pri naših točkah. Hvala. Spoštovani gospod in gospodje, e, prosim za kratke prispevke. Gospod Nikolson in gospod Rabila sta se prijavila za razpravo. Gospod Nikolson, prosim. Uh, hvala predsednik in hvala poročevalcu za to poročilo no nedavno sem se srečal z predstavniki velike gospodarske družbe ko je bilo o ekološko pridelani krmi za živali po združenem kraljestvu in v bistvu na sedež na Severnem Irskem, pa tudi v Združenem kraljestvu, um, torej v Angliji dela. Večkrat smo torej govorili o tem, govora bi predvsem o tem, um, kako kupovati surovine uh, in kje kupujete surovine. In oni, moram reči, da so zelo dobri pri inovacijah in pa pri raziskavi, predvsem glede um, okolja, okoljske trajnosti in pa prehrane za živali so pa menili določena tveganja uh, glede tega, um, kakšna lahko škoda za njihovo ekološko predravo, naprimer sploh za prešičerojo ali pa za uh, eh, pretnisko rojo. Pri njihovi ekološki predelavi se pogosto gotovi, da znotraj Združenega kraljestva ni zadosti te predelave, zato da bi zagotovili ustrezno visoko uh, raven eh, proteina oziroma beljakovin v prehrani za ljudi. Pri organski prežičereji in pa perutnini um, to pomeni, da mora 30 odstotkov krme priti iz uh, kmetije, um, kjer se sodeluje z um, ekološko pridelavo in ekološkimi kmeti. To je zelo visok standard, eh, to je v bistvu v praksi neizvedljivo. Dejansko se to nikoli ne dogaja. Glede, če gremo sedaj v to smer, potem seveda je lepo, da poročevalce reče, ja, ne bomo šli v to smer. Ja, v redu, to me veseli, kajti pri tem predlogu mislim, da smo pogosto videli, da se um, evropske direktive in poredbe različno tolmačijo po različnih regijah, po različnih državah, ampak na vsak način potrebujemo dolgoročni pregled um, organske predelave oziroma krme. In nekaj, kar je tudi tukaj pomembno, je, um, kako se stvari tukaj razvijajo, širijo v tem sektoru. Neverjetno, kako se stvari širijo. V bistvu več, kot pa sploh lahko nudimo. Zato res mislim, da moramo gotoviti, kje je dejanska težava Torej, sektor se širi, potrošniki to želijo, proizvajalci to želijo dati na voljo, ampak potrebujemo pa tudi surovine za vse to. Potem moramo to uvažati. Ampak na vsak način, um, če bomo nekaj uvažali, to morda ne bo v skladu z našimi evropskimi standardi. Torej dejansko moramo vedeti, kaj se dogaja na tem trgu krme. Pa še nekaj. No, res upam, da sedaj ne bomo ustvarili nove birokracije s tem v zvezi. To, oziroma ta sektor um, je zelo pomemben in moramo nekaj narediti. Moramo tudi razviti ekološke pridelke. Ti ljudje, ki to počnejo, um, so dobri v svojem delu in želijo torej povečati to industrijo. Ampak to potem po drugi strani prinese tudi neželene posledice, stranske učinke in tudi to moramo poštevati. Upam, da boste kot pročevalec to lahko tudi storili. Hvala. Imamo no, problem časovni. Gospin, gospodje, imamo časovni problem. Gospod Parabela, prosim. Promi, predsednik, že odprl. Ja, dve minutki, predsednik. Torej, ta sektor se širi po celi EU. Sedaj v bistvu um, je 22 um, milijard uh, evrov um, vreden celoten sektor. Potem, um, torej, to je premalo in zato potrebujemo veliko uvoza iz drugih držav. Sedaj res prosim pogajalsko ekipo, da zahteva zelo uh, stroge standarde za uvoz. Nima smisla, da kar nekaj uvažamo brez standardov. Torej, treba je okrepiti uh, postriti te kontrole um, uvoza, kajti če ne bo prišlo do nepoštene konkurence, potem bomo imeli neke um, bioproizvode, ki v bistvu niso bioproizvodi um, iz druge in to bo škodilo evropskim kmetom. Potem naprej, uh, mešani obrati, sam v bistvu nisem za to, kajti um, če nekaj piše bio, ekološko, potem mora biti to čisto ekološko, tako da vemo, kaj točno je. Torej, nobenih kemikalij, nobenih pesticidov, nič od tega ne sme biti. Uh, Torej, kot rečeno, eh, ja, seveda lahko zajahamo ta val um, ekološke predelave. Ne vem, sam nisem za to, da se spreme ta mešani obrat. Ampak ne vem, morda pa imamo včasih določene sektore, ki lahko diversificirajo proizvodno na ekološko eh, predelavo. Torej, če vse to omejeno na njihovo kmetijo, potem bi to lahko v določene meri um, še eh, omogočili. Potem še tri. Um, raven certifikacije. To moramo ohraniti. Ne vem, Italija, Belgija. Um, te države izvajajo um, to raven. Ampak, gledajte, to moramo res izvajati, res. Kaj ti, če ne, potem bo veliko onesneževal v proizvodih. Um, pa če to tudi ni zelo dobro, torej, sedaj moramo ohraniti te visoke standarde. Prav tako naj povem, da uh, mali kmeti niso dobro zastopani v Evropi. Pogosto se srečujem z njimi. Um, torej, pogosto um, mislim, da se moramo osredotočiti um, na male kmete, kajti oni imajo glasu. V bistvu so zastopani samo veliki kmeti v Evropski uniji. Hvala. Hvala. Še enkrat pa želim opozoriti, da nimamo veliko časa. Gospod Rope in potem bomo končali to razpravo. <clears throat> Hvala, bom poskušal biti kar se da kratek. Nekaj pripomp. Kot prvo, bi se rad zahvalil kolegu Martinu za zelo pomemben dokument. Res Veliko sreče in uspeha vam želimo. Torej, eh, glede mešanih obratov, nekatere države imajo eh, torej, ekološke ali pa neekološke kmetije, tudi moja država med njimi, torej Litva. Kaj je tukaj pomembno? Ali bi lahko te mešane obrate vzdrževali na daljši rok? Ali bi morali zahtevati da imamo prehodna obdobja ali pa da se stvari um, počasi spremljajo. Nekateri v Litvi so mi dejali, da želijo postati ekološki uh, kmetje, ampak potrebujemo uh, daljša prehodna obdobja. Hvala. Samo eno minuto, to už nje stosujmo te formule podžinkova. Hvala, gospod Has, eno minuto. Gospod Häusling. Ja, Eh, nu, so... Samo na kratko v zvezi z Jamesom. Uvoz, eh, potrebujemo uvoz, to vsi vemo, vendar moramo prilagoditi prebile evropskim standardom. Druge možnosti ni, sedaj imamo 56 različnih standardov in to ni spremljivo. Vendar moramo obrati neko pot, ne moremo reči, naenkrat, da lahko uvozimo samo to, kar je v skladu z evropskimi pravili, moramo najti nek kompromis in videti moramo, kakšen mora biti naš cilj. Pa še beseda Marko Tarabili. Nimam, ne zdi se mi pomembno, da odpiramo razprave, ki smo jih eh, zaključili. Uskladili smo določena stališča, vem, da vsi ne podpirajo teh stališč in če po, nekdo po tem potisku eh, dela kampanjo, v katerih piše, da želi eh, Evropski parlament pesticide v ekološki hrani, potem eh, je to narobe. Mi hočemo krepiti eh, to previdnostno načelo in ta kampanja res ni poštena, kot da bi šlo za to, da mi in tudi svet želijo dovoliti pesticide v ekološki hrani. Zato sploh ne gre. Gre za to, ali bodo um, eko kmetovalci um, odgovorni za pesticide, ki jih uporablja sosed. Tudi mi nočemo pesticidov v ekoloških eh, živilih. Mejne vrednosti o tem smo razpravljali in smo eh, tudi sprejeli sklepe in zato se mi ne zdi pravilno, da ponovno odpiramo to razpravo. Hvala. Eh, se opravičujem, da nisem da niso vsi dobili besede komisija je zdaj še na vrsti jaz tu spravozdanje e, e. gospe in gospodje torej slišali smo poročilo o pogajanjih in dobili to poročilo in pravzaprav ni pravilo da komisija to komentira ampak lahko pa naredimo izjemo če je to nujno Hvala, gospod predsednik. Samo ena pripomba. Kot veste in kot je gospod Hojsling že rekel, bilo, so bili štiri dialogi in peti je pred eh, vrati. Eh, torej, napredujemo. Eh, in komisija seveda ceni prizadevanje parlamenta, da bi dosegli napredek pri tem tehničnem in tudi politično zahtevnem dosjeju. Eh, tudi nizozemsko predsedstvo je naredilo predloga in do junija naj bi dobi, našli nek eh, konsens in zato moramo pospešiti to razpravo. Dve leti bo, odkar je komisija začela eh, pregled o direktivi o bioživilih in um, Biološka predelava v Evropi ne izkorišča celotnega potencijala, ki ga ima. In eh, biološki trg eh, raste, sicer tudi površine, ki za to uporabljajo, vendar prepočasi. Zato eh, evropski potrošniki še nimajo dovolj mm, možnosti kupovati ta živila, pa tudi kmetje tega ne izkoriščajo v dovoljšni miri. In zato se bomo morali zelo potruditi, če želimo doseči nek rezultat in soglasje do konca junija. Hvala. Hvala. Prosil sem vas, da poveste svoje mnenje, če imate povedati kaj eh, konkretnega, sicer bi si to lahko tudi prihranili. Ali želite še kaj dodati? Samo en stavek, prosim zelo težko je eh, upravljati s časom eh, v tej razpravi. No, ne vem, ne morete vi odločati o tem, ali bom povedal nekaj koristnega ali ne. Torej, mislim, da ne vem, um, tega ne moremo zahtevati. Um, Seveda, ja, zamujamo, to razumem. Ampak to je zato, ker smo imeli veliko težav pri glasovanju. Uh, Um, prav tako, torej, bolje, da se vi držite seznama za glasovanje, kajti v bistvu smo imeli veliko težave. Torej, eno uro smo glasovali v predvsej enostavnem seznamu, to je bil problem. Pa še nekaj, gospod predsednik, nima smisla, torej, da govorim po komisiji, kajti komisija je organ, ki ni bil izvoljen, mi pa tukaj smo predstavniki ljudstva in tudi kmetov posredno. No, vi lahko počnete karkoli že, ampak mislim, da morate spoštovati demokracijo in mislim, da je to zelo pomembno, tako da vsi lahko prosto govorimo. Hvala. Ma pan rację, przyjmuje pana uwagę, aczkolwiek... Chwala, prav imate. Vendar mislil sem, da želite nekaj povedati o tej temi, lahko pa vzamem na znanje to, kar ste povedali. Eh, in s tem zaključujemo to razpravo. Sledi deseta točka na našem dnevnem redu, poročilo o napredku na področju energije iz no-, obnovljivih virov. Mnenje je pripravil kolega Bogovič, prosim, pet minut. Hvala, predsednik. E, mnenje o napredku na področjih obnovljivih virov je komisija pripravila junija lansko leto v januarju je potem eh, nastal določen spor med odboroma itre in envi o pristojnosti zato smo lahko s tem poročilom pričeli šele zelo pozno eh, kajti dlje časa smo čakali za razmejitev teh pristojnosti in eh, zato tudi nisem mogel slediti osnovne planirane časovnice da bi že začetku februarja imeli pred to obravnavo sestanek poročevalcev v senci in potem pripravil poročilo. zato se poročevalcu v senci opravičujem e, na koncu pa če želimo sedaj ko je ta spor zaključen slediti časovnico itre ja ki je sedaj pristojen je bilo potrebno poročilo potem tudi v dveh treh dneh oddati zato se veselim današnje razprave in pa tudi e, bodočega sodelovanja s e, poročevalci v senci. poročilo evropske komisije o napredku na področju obnovljivih virov je pomemben dokument Eh, ki nam z dejstvi prikazuje kaj je na področju obnovljivih virov energije še treba storiti. direktiva o spodbujanju energije iz obnovljivih virov iz leta dva tisoč devet je določila tri pomembne cilje pravno zavezujoče cilje glede obnovljivih virov energije do leta dva tisoč dvajset eh, poznamo dvajset energije proizvedene iz obnovljivih virov v prometu deset Eh, e, uporabe energije iz obnovljivih virov ter zavezujoči cilji za države članice do leta. dva tisoč dvajset iz poročila je razvidno da ti eh, cilji eh, so kar se tiče rabe energije obnovljive virov energije dobro napredujejo saj je že sedaj več kot petnajst energije iz obnovljivih virov velika večina kar devetnajst držav članic tudi presega cilje ki so bili v tem eh, zastavljeni eh, nekatere države bodo morale resnično še narediti korake naprej da bodo sledile to časovnico sicer pa se ocenjuje da osnovni cilj dvajset eh, obnovljivih virov energije ni ogrožen in bo najbrž celo presežen. kar se tiče področja obnovljivih virov energije v prometu je stanje precej drugačno deset je kot sem dejal ta cilj Eh, sedaj se gibljemo nekje pri šestih procentih kar je precej pod dinamiko eh, ki je bila predvidena zato bodo tu potrebni še precejšnji, precejšnji napredki. naše poročilo mnenje se nanaša seveda na področje kmetijstva Eh, zato sem v svojem mnenju eh, pač eh, tudi v omejenem obsegu je potrebno poročilo pripraviti se dotaknil predvsem teh ključnih področij področje trdne biomase pri proizvodnji toplotne energije iz obnovljivih virov in biogoriv za uporabo v prometu in proizvodnja bioetanola iz surovin ki so bodisi kmetijski pridelki bodisi odpadni materiali pri kmetijski dejavnosti. kar se trdne biomase tiče Eh, je najpomembnejši vir toplotne energije iz obnovljivih virov eh, tudi velik prehod eh, je na to tako da do leta dva tisoč dvajset se pričakuje še povečanje povpraševanja po, po tej biomasi in sicer kar za sedemintrideset več kot v letu dva tisoč dvanajst tu je sedaj tudi v poročilu komisije omenjeno da se pričakuje kar precejšen uvoz, uvoz peletov od petnajst do trideset milijonov ton na leto eh, v letu dva tisoč sedemnajst pa je bil ta uvoz štiri tri milijone eh, tu sem prepričan da tudi kar smo zapisali tudi v strategiji o gozdarstvu ki jo je pripravila kolegica kstinger da je še precej rezerv pri gospodarjenju z evropskimi gozdovi da se gozdovi povečujejo in da bi z umnim gospodarjenjem lahko velik del tega eh, pridobili še iz evropskih gozdov brez da bi te gozdove ogrozili prometu je poraba biodizela in bioetanola narašča eh, večini sta proizvedena iz surovin proizvedenih v eu kar petinsedemdeset biogorin biogoriv uporabljenih v eu je v eu tudi proizvedenih devetinsedemdeset bioetanola ruza pšenica sladkorna pesa eh, prepričan sem da je treba vrednosti ohranjati oziroma povečevati ob dejstvu da proizvodnja biogoriv in bioetanola predstavlja dopolnitev kmetijske dejavnosti in ne predstavlja tveganja za prehransko varnost. na področju proizvodnje biogoriv v eu je potreben bolj ambiciozen pristop eh, k temu. Eh, v tem poročilu sem tudi zapisal da je tudi podobno kot smo govorili pri prejšnji točki sedaj čas ko je višek ponudbe kmetijskih eh, pridelkov E, kot so pšenica koruza sladkorna peska generalno v kmetijstvu e, in bi lahko del teh goriv tudi e, surovin uporabljali v bio, za bioetanol in na nek način tudi pomagali pri reguliranju kmetijskega trga. Podobno velja tudi za sladkorno peso, ki, za katero je tudi grožnja, da bo po ukinitvi kot kvot višek proizvodnje, tako da je to zagotovo točka, okoli katere se je potrebno temeljito pogovoriti na naslednji seji eh, sedaj danes je določen rok za amandmaje ki bi naj bili dvajset aprila eh, eh, na pardon od petindvajset šestindvajset glasovanje že o teh amandmajih za april pa zagotovo sestanek poročevalcev v senci da te amandmaje tudi uskladimo Eh, mudi se nam pa zaradi tega ker bo pa sedaj po časovnici itreja eh, le ta že dvajset aprila razpravljal o amandmajih Hvala lepa za to, da ste se držali tudi časa, gospod Kaputo. Hvala, gospod predsednik. Eh, poročevalec Bogovič je že eh, opozoril tudi na organizacijske in tehnične težave, ki so ovirale eh, bolj kompletno razpravo doslej, ampak popolnoma se strinjam z njim, kar zadeva obnovljive vire energije in da je to tudi pomemben stebr energetske strategije v Evropi in pomembno za kmetijstvo. In da je to lahko tudi spodbuda za gospodarstvo, za inovacije. Um, um, obnovljivi viri so, um, torej to je možno tudi načrtovati in to je specifičnost tega. In zato um, to vodi tudi do večje stabilnosti evropskega energetskega omrežja. In to je na vsak način treba podpreti. Mislim, da eh, moramo to omeniti eh, tudi pametna omrežja, ki bi, bi omogočila eh, v celoti izkoristiti potencial obnovljivih virov energije iz kmetijstva. Seveda so še normativne ovire v državah članicah na trgu, ki um, so večje ovire za dostop do eh, pametnih omrežij, ampak eh, mislim, da moramo delati na tem, da države članice odpravijo te ovire. Naslednji vidik, sicer pa se strinjam, sporočevalcem naslednji vidik, ki bi ga bilo treba še vključiti, po mojem mnenju, v to mnenje, je, so agroenergetski um, um, obrati, eh, kjer bi predvsem uporabili odpadke iz kmetijstva. Um, torej, agroenergetski objekti um, naj bi Eh, predvsem povezovali vse faze od, pro, eh, od pridobivanja do proizvodnje energije in distribucije. In tudi tu je spodbuda za države članice, da razvijajo takšne centre in to bi, po moje, bilo na vsak način zaželeno. Hvala. Hvala. Gospod Andriju. Um. Hvala, predsednik. Tukaj mislim, da moramo stvari pogledati v širši sliki. No, torej, porčvalec opredeljuje biomaso in se osredotoča na um, kmetijstvo. Torej. Mislim, da je prav, da se ne omejujemo samo na to, mislim, da je prav, da govorimo o biomasi in pa tudi o um, podproizvodih seveda uh, moramo poštivati to širšo sliko, če ne, um, mislim, da se lahko potem postavijo nova vprašanja. Uh, vedno znova se soočamo z istimi vprašanji. Potem naprej rentabilnost um, nekaterih oglikovodikov. Sedaj vemo, da so cene nafte zelo nizke. Torej, treba videti, um, kako bo to vplivalo na konjunkturo in pa na daljši rok. Raziskave o rentabilnosti predvidevajo to, da so cene surovin zelo nizke in prav tako to vpliva tudi na to, da naj bi v bistvu kmet moral proizvati vedno več, samo zato, da nekaj zasluži. Sedaj vidimo, da je to model produktivizma vemo, kakšna je trenutna kriza v kmetijstvu. Ter torej, v bistvu um, gre to na škodo trajnosti in vzdržnosti. To mislim, da je tudi problem in moramo imeti to pred očmi. Potem se strinjam s pročevalcem, da potrebujemo um, nekakšne lokalne zadruge za obnovljivo energijo. Ja, to je bilo rečeno. Potem um, še nekaj. Posamični projekti na podeželju omogočajo to, da kmetje diversificirajo svojo proizvodno. Pa še nekaj za konec. Mislim, da je prav, da spostavimo to, da imamo še obstoječe mehanizme v um, mehanizmih za razvoj podeželja, uh, torej da tudi ti programe vključujejo obnovljivo energijo. Hvala. Prospa, prosil bi vam, da vnošiš nove sprave. Gospe in gospodje, prosim vas, da omenjate samo nove vidike, eh, ki jih drugi še niso omenili. Prosim, gospod poslanec iš tikrųjų manau, kad tai labai svarbus. Hvala, predsednik. Mislim, da je to zelo pomemben dokument, pomemben za naše kmetijstvo v Evropi, kajti to nam lahko pomaga pri tem, kako razviti podeželje in v bistvu cele regije Evropski uniji. Imamo določene regije, kjer je kar veliko biomase v bistvu je več biomase, kot pa je poraba na nacionalni ravni po tej biomasi. Ja, seveda potem lahko tukaj govorimo o trajnosti, so naravno, so kmetijstvo zelo pomembna. Pa še nekaj. Polovica naše energije trenutno prihaja iz zunaj, torej zunaj Evropske unije. 400 milijard evrov vsako leto porabimo samo zato, da kupimo energijo od zunaj. Lahko bi bolje uporabili ta denar, gotovo. Pa še nekaj, moramo vedeti to, da to bioenergijo lahko uvažamo torej, za um, kmete, ja, um, obenem pa lahko um, s tem tudi vplivamo na proračun. Torej, biomasa se lahko uporablja za gretje, pa tudi za biogorivo. In to bi potem tudi znižalo onesnaževanje. Pa še nekaj. Tudi odpadki, naprimer v gostarskem sektorju so tukaj pomembna točka, naprimer veliko ostankov lesa se ne da komercialno uporabljati, ampak to bi pa lahko uporabili za proizvodno energije, to pa že, hvala. Hvala, predsednik. Najprej hvala lepa gospodu Bogoviču za res odličen predlog tega mnenja za naš odbor Agri. Uh, se lahko strinjam z večino tistega, kar je zapisanega. Ampak nekaj bi pa vendar rad izpostavil po drugi strani. Torej, treba je posodobiti kmetijsko proizvodno v Evropi, tako da bomo lahko znižali negativne učinke kmetijstva na okolje. In prav tako moramo prispevati k večji uporabi obnovljive energije. Torej, mnenje govora o tem, da je transport tukaj tudi relevanten. Torej tukaj govorimo o teh eh, deset odstotnih ciljih um, za obnovljivo energijo do leta 2020. Ja, seveda se moramo osredotočiti na to. To zahteva nove rešitve. Ko govorimo o transportu, torej bi rad podaril nekaj drugega. Tukaj je zelo bistveno tudi to, da uporabimo obnovljivo energijo za električna vozila, eh, ne samo kot biogorivo tako da bomo imeli uh, vozila in pa gorivo, ki bodo bolj prijazno okolju. Pa še nekaj, uh, kar je tudi pomembno. Potrebujemo infrastrukturo za promet, tako da bomo lahko uh, tudi transportirali vso energijo, ki jo proizvamo v Evropi. Lahko v določenih regijah in državah proizvamo veliko obnovljive energije, ampak to moramo potem prenesti v druge države, če ne nima smisla, da to proizvajamo, če ni pravega transporta. Potem še nekaj, še ena polemična zadeva, um, torej, vse upravičujem, bom končal. Torej, mislim, da gorijo ne smemo porabiti za uh, eh, proizvodno energije. Zato se šestim odstavkom tukaj ne strinjam. Bomo poznali prišli na to. Torej, s tem se strinjam. Hvala. Hvala, gospod Flanagan. E, Hvala. Zelo zanimivo poročilo. Mislim, da se v glavnem lahko kar strinjam. Ampak pri nas na Irskem trenutno želijo nekateri um, saditi več dreves, da bo to v bistvu kot nekakšen vir energije. Tukaj moramo misliti predvsem na določene neželene posledice. Kaj se lahko zgodi v nekaterih območjih, saj na Irskem, ne vem kako druge. Uh, imamo tudi um, torej, um, določena drevesa, ki jih um, sedijo na um, tleh um, ki niso rodovitna in to potem tudi izpušča metan v zrak in to uničuje tla in zemljo in to je v bistvu slabo za boj proti podnebnim spremembam. Tudi to moramo torej poštevati. Um, torej, nekateri sedijo takšna drevesa, um, čeprav je to očitno nesmiselno. Pa še nekaj, tudi nisem navdušen na tem, da bi naprimer imel um, v bencinskem motoru um, torej, gorivo, um, ki bi lahko bilo proizvedeno naprimer, um, na mesto hrane, ko pa vidimo, da naprimer, nekateri ljudje v Afriki umirajo zaradi rakote. Hvala. Gospod Dorfman. Er Hvala. Ja, seveda lahko govorimo o teh razlikah med državami, kajti obstajajo kar velike razlike med državami. Nekatere države so bolj napredne kot pa druge. Prav tako moramo misliti na dolgoročne rešitve, naprimer raziskave. Tukaj vidimo, da če uporabljamo površine in zemljo za biomaso, naprimer na Danskem ali pa v Nemčiji, to pomeni potem višjo ceno zemlje in potem se nekatere kmete izrine z trga in to ima določene slabe posledice. No, ampak kakorkoli že, raziskave lahko spremenijo. Uh, eh, naprimer tudi to, kako se proizvaja elektrika iz um, vetrne energije, torej tekom uh, dni se upravljajo tudi vetrnice. To bi lahko uporabili tudi za transportni sektor kot vodik. To pomeni, da bi lahko tukaj mislili o različnih možnostih. Sploh raziskave, torej so res ključne, pa dolgoročne rešitve, to bi rad podaril. Uh, tako da se izognemo temu, da bomo v prihodnosti morali vsi uporabljati ta fosilna goriva pred nami. Hvala. Hvala, gospod Matro. Hvala, gospod predsednik. Torej, to mnenje se osredotoča predvsem na eh, biogoriva. Ampak skupaj moramo se potruditi, da če govorimo o obnovljivih virih energije, da gre tudi za hidroenergijo, um, za vetrno energijo, za sončno energijo. Um, nekatere države, naprimer Italija, um, po uh, skuša bolj uporabljati tudi odpadke. Želim se predvsem osredotočiti na cilje 20 odstotkov uh, obnovljivih virov do leta 2020. Um, um, predvsem gre tudi za odvisnost. Um, um, od, sedaj smo odvisni od fosilnih goriv uh, in verjetno tudi od um, multinacionalk, ampak to se nam lahko zgodi tudi pri biogorivu ali pri fotovoltaiki in to vodi do izkrivljenja trga, če smo odvisni od nekaterih multinacionalk in zato moramo. Uh, pozornost posvetiti predvsem avtoprodukciji, torej um, samozadostnosti eh, na področju energetske proizvodnje in eh, torej en kvadratni meter eh, zemlje, ki je bil preveč izkoriščen, zato potrebujem ne vem koliko časa, da, se, da spet regenerira in to velja za zemlje, za svet nasploh. Um, vsaka odločitev seveda vpliva tudi na rodnost tal in na proizvodno živil. In um, tudi na podnebne spremembe treba se vprašati, eh, kolikšn, eh, eh, kolikšne bi bile negativne posledice zaradi sečne gozdov na podnebne spremembe, če se bi to dogajalo v velikem obsegu. Hvala, gospod Anjo. Hvala. Tukaj govorimo torej predvsem o biomasi um, kot obnovljivi vir energije. Uh, In res me zanima, ali to poročilo izpostavlja to, kako krhka je trenutna situacija. Takoj, ko v bistvu imaš pri transportu um, neke razdalje, se vse zelo spremeni. Naprimer, sam sem šel po tej poti, ampak sem izgubil ogromno denarja. Tukaj sta dva ključna dejavnika pri biomasi. Kot prvo, uh, to mora biti lokalna uporaba in pa kot drugo, proizvodna ne sme vključevati um, dragih vnosov, torej um, proizvodov. Če to lahko storiš, potem je nekako izvedljivo, stroškovno učinkovito. Upam, da bo to poročilo um, izpostavilo nekaj zelo pomembnega glede biomase, torej, ko se um, zrna uh, da v etanolske proizvode, potem se to da v gorivo, se pretvori v gorivo. Potem na koncu pa ostane tudi uh, ostanki za živali, to je um, visoko uh, belakovinski proizvod. Eh, in to mislim, da je zelo pomembno. To mislim, da bi lahko vključili v poročilo. To je um, zelo pomemben in pozitiven vidik biomase, torej ti ostanki. Hvala. Hvala lepa. Gospa Petju. Hvala, gospod predsednik. Hvala, gospodu Bogoviču, za odlično poročilo. Čestitam tem predlogom. On je zelo dobro um, ugotovil tudi, kakšne so pristojnosti našega odbora, kajti mnogi kolegi, ki so govorili, govorijo o temah, ki niso v pristojnosti. Um, odbora za okolje, temveč eh, tistega odbora, ker sem jaz poročevalka za to temo, ampak to je treba seveda tudi upoštevati. Želi, želim dodati tudi pomen um, kmetijskih zemlišč in sicer tistih kmetijskih zemlišč, ki niso obdelana in v državah članicah, predvsem v novih državah članicah je tega veliko. In zato naj bi pozvali uh, vse, da se da lokalno uh, prebivalstvo uh, to postavi v določeno funkcijo takšna zemlišča in da bi tam proizvajali biogoriva, kajti na tem segmentu zaostajamo za cilji, ki smo si jih zadali. Pozdravljam dosledno in aktivno gozdarstvo, ki poveč, povečuje um, absorpcijo CO2 in uporabo uh, gozdne biomaze, mi, biomase in da je treba pomagati pri eh, zmanjševanju podnebnih sprememb. Komisija je že ugotovila eh, po čas napredek pri administrativnih postopkih, eh, predvsem za eh, eh, izvoz biogoriva v druge države članice in države članice naj bi poenostavile ta postopek. Hvala lepa. Hvala. Sedaj pa dobi besedo predstavnik komisije. Giulio Valbi, generalni direktorat za energijo. Prosim za kratek prispevek. Hvala. Hvala, predsednik. Pozdravljam te koristne pripombe, zanimive pripombe. Glede, naša komisija ima zelo jasne cilje, torej želimo, da bo Evropa uh, vodilni akter pri obnovljivi energiji. To lahko storimo, uh, tako da dosežemo te cilje za obnovljivo energijo do 2020, torej saj 20 odstotkov in pa tudi cilje za 2030, torej 27 eh, odstotkov. Trenutno revidiramo novo direktivo za uh, energijo, tako da bomo imeli evropski okvir za obnovljivo energijo za leto 2030. Prav tako, kot smo slišali, moramo tudi integrirati obnovljivo energijo v energetske sistem in sektor. In v tem kontekstu je bioenergija lahko zelo ključna, kajti to je zelo zanimiva um, vrsta torej za gretje, za uh, transport in pa za elektriko, to lahko uporabljamo. Sedaj razmišljamo o tem, kako ukrepiti evropski okvir, ko gre za uh, samo porabo oziroma samo potrošnost, lahko gre za uh, zadruge, naprimer. In pa tudi razmišljamo o tem, kako uh, pospešiti dekarbonizacijo prometa. Uh, torej ponovno nove vrste energije, eh, obnovljiva energija lahko res igra osrednjo vlogo. Pa še nekaj, kot del revizije te eh, direktive o obnovljivi energiji za leto 2020 eh, in potem tukaj želimo tudi ažurirati in revidirati evropsko politiko za trajnost in bioenergijo. Torej, tukaj imamo kriterije za biogoriva, prav tako pa bomo še poskušali um, pospešiti trajnostno upravljanje gozdov in moramo ugotoviti, kako se izogniti neželenim posledicam. Naprimer, to, da imamo na eni strani hrano, na drugi strani pa goriva. Torej, ne želimo, da je to nekakšna konkurenca prvo in pa drugo hrano. Hvala lepa. ali želite gospod Bogovič se na kratko odzvati na to razpravo? Hvala za eh, te pripombe in tudi za, da nismo s poročevalci v senci dobili prej. Eh, kot vemo, je časovnica znana 22. marec, pravi, v enem tednu je potrebno oddati amadmaje. Eh, hvala za ta priporočila, ki ste jih že sedaj dodali. Eh, in resnično vidimo, kako je energetika podobno kot eh, tudi kmetijstvo eh, Eh, zadeva kjer so cene zelo volatilne eh, cena nafta enkrat takšna drugič drugačna zagotovo eh, morajo biti cilji pri postavitvi deleža obnovljivih virov energije v Evropi bolj konstantni in morajo imeti tudi neko podporno okolje. Sam sem trdno prepričan, da je tudi vključitev kmetijstva kot tega sektorja na področju obnovljivih virov lahko ena kvalitetna diverzifikacija dejavnosti na kmetiji. Eh, vem in eh, se zavedam da je šesta točka polemična ko govorimo o tem eh, koliko lahko kmetijski predelki vključeni v obnovljive vire tudi uravnavajo cene na kmetijskem trgu smo pa zagotovo priča temu danes ne vem ko se je regulativa pri proizvodnji mleka ukinila prav tako bo dva tisoč sedemnajst ukinjena regulativa pri proizvodnji sladkorne pese in najbrž bi v neki kombinaciji in pametnem gospodarstvu se dal to tudi eh, uravnavati kajti vidimo da so viški hrane lahko kar naenkrat tudi zelo velik problem. Eh, lokalna pridelava energije zagotovo je to cilj, ki je tudi združen sicer z drugimi okoljskimi cilji. Zelo pozdravljam tudi priporočilo gospe Petrijeve, ki govori o zelo velikih površinah neobdelanih kmetijskih površin in tu je lahko neka, eh, neka priložnost vsekakor pa eh, poznamo eh, področje obnovljivih virov, ko smo govorili o soncu, vetru, tam so scheme, ki so postavljene za 15 let in ni volatilnosti pri cenah in so garancije. Če bi imeli v kmetijstvu kaj podobnega in participirali v tem delu, bi lahko z obnovljivimi viri tudi nek vir dohodka eh, na kmetijah lažje omogočili. Veselim se razprave in zagotovo bo veliko amandmajev na to materijo sam kot poročevalec sem se pač moral omejiti na področje kmetijstva in pa na število znakov, ki nam je na razpolago. Hvala. Hvala lepa. kako naj zdaj. Naslednji govornici povem, da nimamo veliko časa. Vedno podaljšujemo te razprave in potem nam eh, zmanjkuje časa. Sedaj bomo govorili o. Um, nestabilnosti cen, to je zelo resna tema, predvsem v sedanji situaciji, kjer nimamo nobene stanovitnosti. Gospa Anželik Delaje dobi besedo in bo predstavila poročilo, prosim. Merci, Hvala. Ja, bom poskušala biti kar seveda kratka, ampak ko se dejali to pomembno področje, na vsak način bomo o tem še govorili, sem pa pričana. Uh, tudi v prihodnosti. Kot prvo, kolegice in kolegi, hvala lepa za to zaupanje, ki ste ga izkazali. To je zelo pomembna tema za evropsko kmetijstvo, sploh eh, glede na trenutno krizo, ki jo um, vidimo. Torej, nihanja cen, nestabilnost cen. V zadnjih letih je tega še toliko več. Pogosto vidimo, da prihaja do ogromnih nihanj um, In to je res nekaj izjemnega, tudi zgodovinsko gledano. In to seveda potem vpliva tudi na same kmete. Ta ogromna nihanja povzročijo nestabilnost. Kmetje, kmetje ne vedo, kako um, načrtovati na daljši rok. To potem povzroča tudi špekulacije. Sedaj uh, smo na svetovnem trgu in torej ni nikakršnih geografskih omejitev. To se ne nanaša samo na nekatere države. Evropska unija torej ima SKP in tukaj um, se želimo nekako odzvati na ta nihanja cen. Uh, mi pa smo evropski sozakonodajalci in moramo pripravljati rešitve za to, da izboljšamo prihodek uh, kmetov oziroma sektorja na splošno. Sedaj februarja so se o tem pogovarjali strokovnjaki in prišla sem do določenih zaključkov glede nekaterih tem. Eh, ne bom vsega sedaj naštevala, ampak se veste približno, kaj so v bistvu torej, eh, sistemi, potem dva stebra SKP, preglednost trgov, neposredna plačila in pa eh, programi promocije in pa upravljanje um, teh sredstev, potem proticiklična politika, konkurenčno pravo in pa ukrepi Evropske komisije v G20. No, to so nekatere teme, smo pa govorili še o drugih na tem zaslišanju, hearing, predstavitvi. Torej, to je tehnično vprašanje, pa tudi politično vprašanje, oboje. Vidimo različne poglede, to smo videli sploh eh, naprimer med parlamentom in pa komisijo, zelo različne poglede imamo. Tukaj v bistvu ne želim pripravljati nekega leposlovja, želim pripravljati konkretne ukrepe za kmete. Imamo dokaj jasne in ostavne ideje in moramo biti precizni. Evropski kmetje od nas ogromno pričakujejo. Trenuten kontekst eh, res zahteva, da smo zelo pragmatični in, prak, in praktični. Tukaj želim komisiji in pa svetu ponuditi nekaj smernic za novo razmišljanje, tako da bi ustrezno obravnavali ta nihanja cen, da bomo čim bolj učinkoviti in smotrni tudi za naslednjo SKP do 2020 in potem. Torej, predvsem imamo tukaj tri glavne osi. Kot prvo, najprej treba objektivno ugotoviti, kakšno je stanje zaradi nihanja cen in kakšne so posledice vsega tega na evropski in globalni ravni. Potem naprej drugo, moramo izpostaviti cilje parlamenta glede tega vprašanja njihanja cen in moramo ponuditi pogled na daljši rok. Potem tri, želimo podati predloge Evropske komisiji, da zagotovimo neke rešitve. Že sedaj lahko povem, kakšni cilji se mi zdijo najbolj bistvenim, torej predvsem um, um, samozadostnost Evrope, potem preživeti evropskih kmetov in pa boljši pogoji življenja za te kmete. Upam, da bomo s tem poročilom lahko opravili bogato zmenjavo mnen in upam, da bomo tudi naleteli na koristen odziv med sami kmeti, ki trenutno zelo trpijo zaradi te krize. In torej, kako to storiti? Tukaj seveda računam na odlično sodelovanje z vsemi kolegi in pa poročevalci v Senči še posebej vsak bo tukaj imel možnost, da pove svoje mnenje in da to podkrepi z argumenti. Torej, to je moj trenutni pristop in sem odprta za vse vaše prispevke. Hvala. Odpiram diskusije. Prosil bi, da takže koristač z možnosti. Odpiram razpravo in tudi pred elektronsko elektronske pošte se lahko povežete s poročevalko ali si jo tudi ogovorite uh, osebno in to še pred rokom za oddajo uh, eh, predlogo sprememb. Mislim, da se to lahko še naredi pravočasno. Gospa Müller. Hvala lepa za predstavitev usmeritve, kam naj bi nas pot vedla. Mislim, da se moramo intenzivno ukvarjati z volatilnostjo trgov. Za me sta dve točki zelo pomembni. Glede naših mladih kmetov moramo zelo smerjeno subvencionirati, zato da jim nakažemo tudi pot v prihodnost in v drugem stebru moramo imeti še vedno dovolj manevrskega prostora za regije. Vesela bom če bomo suverenost oziroma uh, eh, samo oskrbo, prihrambeno samo oskrbo dali na prvo mesto. Pomembno pa je tudi pravilna prehrana v Evropi in od tega se ne smemo oddaliti, zato da bomo tudi izboljšali um, kakovost življenja kmetov. Izkušnje za zeleno komponento so pomembne in tukaj moramo res eh, narediti vse, da bomo lahko izboljšali tudi kakovost. Hvala lepa za kratek prispevek, gospod Enju. Hvala lepa. Govorimo o orodju, ki se lahko uporabi za eh, zmanjševanje učinkov volatilnosti kmetijskih predlogov. Lahko predlagam dve. Eno je že preizkušen in to je eh, trg. Eh, izvedenih finančnih instrumentov, to je um, uveljavljen in ob tej uporabi se ve, da, bo, kak, da bodo lahko kmetje tudi sejali uh, svojo pšenico in da bodo prijeli za njo pravo ceno. Uh, malce me znemerja, da uh, tukaj skušate te izvedene instrumente čim bolj otežiti. Naslednje urodje pa je nekaj, kar večkrat vidimo v Združenem kraljestvu, namreč eh, trgovci na drobno se povežujejo s svojimi eh, proizvajalci, ki jih poznajo, s katerimi so jim povezani že dolgo časa, jim zaupajo in imajo pogodbe, ki so tukaj dolgoročne povezane in povezane. Eh, cene potem rastejo zelo hitro in vem, ker sem sam v tem. Hvala lepa. Gospod Vozon. Hvala. Ja, nihanje cen je zelo dramatično za kmete. Torej, kmete so v zelo nestabilnem položaju in to vpliva na njihovo konkurenčnost, pa tudi na rentabilnost njihovih obratov. Že od um, vem, zadnjih deset let smo to večkrat videli in um, to povzroča velike težave. Globalna kmetijska politika pa ponuja vedno bolj različne strategije, um, pač glede na interese različnih držav in regij. Za um, 71 odstotkov, na primer, se je povečala uh, poraba na kitajskem, potem 24 odstotkov v Braziliji, um, v Evropski uniji pa je padla za 6 odstotkov. Torej, sedaj um, v evropskih državah je bilo veliko govora o, o protekcionizmu, o kvotah, o skladiščenju in sedaj zaradi Svetovne trgovinske organizacije smo spremenili našo politiko. Cene so se bolj začele skladati z globalnimi trendi. Potem še nekaj. Um, to, kar se dogaja na globalnem trgu, zelo pliva na evropske kmete. In evropska politika mislim, da mora zagotoviti neko dostojno preživetje um, evropskim kmetom, pa tudi um, dobre proizvode za um, potrošnike ter zagotoviti tudi uh, trajnostnost naše proizvodne. Sedaj v zadnjih letih se je SKP precej spremenila, cilji so se spremenili, kako ne sedaj v bistvu zagovarjamo vaš SKP, ko pa vidimo, da je to v nasprotju s tistim, um, kar si kmete želijo, torej da so v bistvu samozadostni, suvereni. Hvala. Gospod Ferrand oh sorry très lente sorry. Euh, d'abord je vous remercie monsieur le président d'avoir najprej hvala lepa gospod predsednik da ste poslali pismo komisarju Hoganu uh, zelo pozorno sem ga prebral in mislim da je tam veliko zelo pomembnega in moramo to še bolj podkrepiti v svojih pripombah torej tudi preko našega odbora No, tukaj pri tem dosegu nimam veliko dodati, kaj ti kolega Vazo je že veliko povedal. Ampak gledajte, danes je problem v tem, da nimamo mehanizma za zmaševanje nihanja cen. Imamo različne pakete, naprimer za sladkori, pa za mleko, ampak to ni več za nas dobro. Torej, imeli smo mlečne kvote in videli smo, kako se je to izteklo. Um, danes moramo imeti nekakšen racionaliziran protekcionizem to mislim, da nam lahko zagotovi neke normalne, stabilne cene. Hvala. List był do pierwszego komisarza, to znaczy do przewodniczącego Junckera. Pan... Pismo smo poslali predsedniku Junckerju. Gospod Kaputo, oh, hvala. E, volatilnost cen na kmetijskih trgih je v zadnjih letih. Je postalo veliko tveganje za kmetovalce. Um, odpravili smo um, prvotno zaščito kmetijske proizvodnje. Um, prisluhnil sem poročevalki zelo pozorno in se mi zdi, da je izbrala pravilen pristop, predvsem, če upoštevamo kontekst, v katerem razpravljamo o tem vendar želim malo usmeriti razpravo tudi v inovativne oblike. Kmetijstvo se je spremenilo, spremenil se je tudi ekonomski sistem, v katerega je kmetijstvo vključeno in zato ne smemo um, prezreti inovativnih oblik za soočenje s um, problemom um, nestanovitnosti cen s komisarjem Hoganom smo razpravljali o tem in po moje moramo um, oblikovati tudi nove, pot, pot, eh, nove, poti, nove um, metode. Naprimer, kvantitativno lajšanje imamo na področju finančnega sveta, nekaj podobnega. Na vsak način je treba vključiti tudi Evropsko banko, Evropsko investicijsko banko pri oblikovanju novih instrumentov in upam, da bomo s poročevalko eh, skupaj ubrali eh, pot tudi v to smer. Øh, er Hvala. Zelo pomembno je, da se naredi red pri različnih možnostih subvencioniranja v različnih državah članicah. Tu vidimo sedaj mlečni sektor, kjer želijo izvesti neki odkupe v Franciji, v drugih državah pa ne. S tem ustvarjamo različne pogoje in to ni možno, če naj bi Evropa funkcionirala tako, da bomo ustvarili iste pogoje za našo konkurenčnost pa nič še nisem rekel glede tega, kako se bomo odzvali na Rusijo, ampak če smo na istem trgu in naj se določa ta, naj določa ponudba in povpraševanje, potem mojo, morajo svetovne cene določiti raven. Potem moramo upoštevati kakovost naših izdelkov, moramo razmisliti, kako bomo lahko v ospredje dali spet to, da bodo ljudje želeli plačevati za izdelke, ki jih proizvajamo ampak videti moram pa tudi možnost, da se izvajajo špekulativni odkupi, naprimer žita, ker se svetovna cena zmanjša za 2 odstotka in potem je neka domneva, da bo spet zrasla za 70 odstotkov čez nekaj mesecev in tako naprej. Kot jaz to vidim, moramo razmišljati o tem, da smo v konkurenci z svetovnim trgom in zato je treba tudi razmišljati o tem, kako bo TTIP vplival na naše bodoče trge. Hvala, gospod Tantan. Hvala, predsednik. Torej, nihanja cen. To moramo gledati širše, kajti torej imamo različne razloge za um, nikanje cen in to je odvisno od um, metode. Torej, eni so vzroki za dvige, drugi so vzroki za upad cen. Torej, naprimer, uh, um, enkrat je naprimer, problem pretirana proizvodnja, včasih je lahko problem uh, premajhna proizvodnja, uh, ampak lahko je pa problem tudi v preslavnem funkcioniranju trga in to potem uh, pripelje do presežkov. Torej, tukaj ravno nihanja cen kažejo, da so vzroki zelo različni. In če želimo ukrepati v naših državah, potrebujemo nek Evropo, torej Evropo, ki bo močna na mednarodnem odru. Naprimer v G20 ali pa v FAO moramo govoriti o tem. G20 je začel s tem delom in a, eh, moramo to še pospešiti. Torej, to sedaj ni um, več um, v spredju, čeprav v bistvu FAO še vedno dela na tem, ampak mislim, da moramo um, ponovno to postaviti v spredje v FAU, ker ti že dolgo, let, že dolgo let delajo na tem. Moramo to sedaj ukrepiti. Torej, če bomo uspeli na mednarodnem odru, potem pa moramo iti naprej. Torej, kako to prilagoditi še tukaj na evropski ravni, na ravni držav. Tukaj imamo različne mehanizme v različnih eh, svetovnih državah, naprimer tudi v evropskih državah imamo eh, naprimer zavarovalne scheme. Mislim, da bi bilo utopično vse skupaj regulirati samo interno, kajti to vendarle je um, globalni problem uh, in pa problem kroženja na splošno. Hvala. Ja, dank, ganz kurz. Gospod Des, hvala lepa, gospod predsednik. Eh, na kratko lahko podprem marsikaj, kar je bilo povedano. Če se pogovarjam s kmeti v Nemčiji, potem pogosto slišim zahtevo in to je nacionalna zadeva. Tega ne moremo urediti tukaj, ker nismo pristojni. Pravijo namreč, da bi morali imeti v nacionalni davčni zakonodaji tudi olajšave za kmete. V dobrih letih morajo plačati visoke davke in tu bi moralo biti možnost, da se lahko v dobrih letih ustvarijo rezerve za slaba leta in to, zahtevo v, to zahtevo slišim v Nemčiji in v državah članicah je to različno in potem moramo pozvati države, da se tukaj ustrezno odzovejo. Kar se tiče regulacijo količin, to bo delovalo le, če bi imeli neko zonanjo zaščito. Brez tega pa dolgoročno taka regulacija ni možno. Imamo Eh, pogodbe z 78 državami, ki lahko uvažajo vse razen eh, orožja in imamo tudi pogodbe v okviru STO in to ga ne bomo mogli kar tako spremeniti in to sistemsko brez neke zonanje zaščite ne bo možno in zato ne bom zgubljal časa na to glede te teme. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa dajem besedo predstavniku komisije, direktorju Henjotisu. Izvolite. Uh, you, uh, Hvala, predsednik. In rad bi že od začetka rad nekaj pojasnil. Radi bi čim bolj sodelovali z poročevalcem. Poslali smo vam že uh, Eh, informacije o prejšnjih analizah, ki smo jih izveli na tem področju. Trenutno posodabljamo te analize za vse um, razpoložljive instrumente. Torej, trenutno smo vam pripravljeni dati kakršnokoli pojasnilo, ki bi ga želel poročevalec ali kdo drug. Rad bi pojasnil tudi nekaj vprašanj, ki niso bili očitno tako jasni pri prejšnjem mojem prispevku med posvetom. Ne bom govoril o cilju um, Evropskega parlamenta in predlogov, ki jih date komisiji, seveda je to v vaši pristojnosti. Govorim pa bom o objektivnosti in rad bi spostavil tukaj en vidik, ki se nekako porablja na nek eh, zavajajoč način. Nikoli nismo hoteli olepšati situacije kmetijstva trenutno in eh, tabela, ki jo imate pred seboj, kaže, da če cena raste ali če cena pada, se so kmetijstvo sooča z istimi problemi. Cene eh, kmetijskih izdelkov se povečajo le za eno desetino glede na spremembe pri gorivih in gnojilih in kadar eh, se te cene znižajo, zvišajo, pa je učinek ogromen. In praktično to pomeni, da so kmetje tukaj soočeni s pravimi cenovnimi pritiski. Rad bi spostavil tudi, da se strinjamo s tem, kar je povedal poročevalec, da je negotovost pri cenah tista, ki je največji problem, s katerim se soočamo. Ko imaš neko poprečno ceno 100 evrov, kot je bilo v primeru žita, in se potem cene zvišajo za 20 odstotkov ali znižajo za 20 odstotkov, potem bolj ali manj veš, kakšen je trend in veš, kakšna je tvoja volatilnost. To je merljivo. Če pa v osmih letih se cena dvakrat poviša in dvakrat zniža, potem nima več trenda in niti ne veš več, kako lahko to volatilnost meriš. Torej, če skrajšam, tukaj so tri usporedna gibanja, ki jih moramo poštevati, torej volatilnost, negotovost v cenah eh, in gibanje cen. Torej, Morali se bomo sredotočiti na predlagane rešitve in potrudili se bomo, da vam bomo ponudili čim več informacij, ki vam bodo pomagali pri vaših razmišljanjih. Hvala. Hvala. Zahvaljujemo se za obljubo, da, boste, da nas boste podprli in za to, da želite uh, to obogatiti, ta prispevek. Sedaj pa pomembno besedo poročevalka. Hvala zelo na kratko, predsednik, ker te vem, da ni veliko časa. Naj se zahvalim kolegom za te komentarje. Sem si vse zapisala seveda računam na njihove komentarje tudi v prihodnih tednih. Uh, mislim, da ne bomo imeli veliko časa, ampak kakorkoli že, okoli 20. aprila naj bi uh, prevedli poročilo, torej um, predvsej hitro bomo morali to storiti. Pa še nekaj za komisijo. Ja, seveda se bomo pogovarjali uh, torej tudi s poročevalci v senci in pa s komisijo. In mislim, da želimo iti vsi v isto smer, torej za korist evropskih kmetov in moramo najti pametne rešitve za to, kako zaščititi evropsko kmetijstvo za naslednja leta in tudi pripraviti novo SKP. Hvala. Dziękuję, pani poseł. E, proszę także Hvala lepa, gospa poslanka. Prosim, da koristite tudi nacionalne izkušnje. Kmetijska ministrica iz Španije je tukaj govorila o prehrambeni verigi. Ne obstajajo kompleksne študije, obstajajo pa študije, ki pokrivajo posamezna področja. Gospod Enju je govoril o tem in zagotovo vam bo to pomagalo pri dodatni izboljšavi tega pomembnega poročila. Zagotovo bomo imeli še eno razpravo, če ne prej takrat, ko bodo na voljo prevodi. Dve minuti tehničnega odmora imamo sedaj eh, in na to se nadaljuje zasedanje koordinatorjev. Hvala predstavnikom komisije, hvala vsem ostalim in sedaj bomo imeli srečanje koordinatorjev.